El señor presidente. Queridas amigas y queridos amigos, buenas noches. Spoštovani kolegi in kolegice, dober večer. Nadaljujemo z zasedanjem. Najprej imam sporočilo. Pristojne oblasti Združenega kraljestva so me obvestile o zamenjavi gospe Valis z gospo Rebeko Elizabeth Taylor in sicer z učinkom od 8. marca 2012 naprej in zato bi našo novo kolegico lepo pozdravil. Skladno z drugim stavkom 9. člena poslovnika moramo še preveriti njene podatke v tem umestnem obdobju pa ima gospa Taylor vse pravice, seveda, seveda, eh, če je podala izjave v zvezi s tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva z funkcijo evropskega poslanca.